Spoštovani kolegi in kolegice, v imenu predsedstva želim pozdraviti predsednico Zahodno-Nordijskega sveta, gospa Unor Brakona Stötir in pa gospoda Bila Justinina iz, uh, Fars, uh, iz um, Ferskih otokov, ki sedita na častni tribuni. Eine Reihe unserer Mitglieder hat sich heute bereits. Mm, nekateri poslanci so se danes že sestali z eh, kolegi iz Ferskih otokov in Islandije, razpravljali so o ribištvu in o Arktiki in eh, veselim se nadaljnih pogovorov z njimi. Eh, hvala lepa, da ste nas obiskali tukaj v parlamentu. Hvala lepa, sedaj pa poročilo ELER, gre za pravila za sodelovanje v programu obzore 2020, glasujem.